so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, dobro jutro in dobrodošli na našem današnjem zasedanju. Imamo celo vrsto glasovanj na dnevnem redu. Začeli bomo s točko 10 dnevnega reda. pristojnost zakonodajnega pooblastila. Gre za mnenje, ki sem ga pripravil sam, za pristojni odbor Juri pod vodstvom kolege Sajerja. In sicer gre za prenos zakonodajnih pooblastil na Evropsko komisijo. 15 amandmajev imamo. Najprej sprašujem, ali imate vsi glasovalne kartice s seboj, kajti če bo kaj nejasno, bo treba preveriti elektronsko, tako da upam, da imate s seboj elektronske kartice. Začnimo torej z glasovanjem. Amandma 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. No, prvo preverjanje. Še veliko jih bo danes, po mojem. Torej, glasujemo, prosim, amadma dve. Trije preveč glasujejo, koordinatori, preverite, kdo je in kdo ni. Pri SD je eden preveč glasujejo. EPP še vedno dva preveč, SD eden preveč. EPP še eden in SD še vedno eden preveč. Je možno, da je pri SD eden preveč? Tako, zdaj pa v redu. Konec glasovanja. 39 za, 21 proti, kolikor vidim, torej sprejeto. Amandma 3. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 4. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6. Za. Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 5. Z ustnim amandmajem gospe Satuhasi. Kdo je za? To je spremenjen amadma 5. Hvala proti. Zdržanje. Sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8, ustni amandma moje malenkosti. Kdo je za? Hvala, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 9 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 10 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 11 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 12 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 13 za. Proti. Zdržani. Tudi sprejeto. 14 za, proti, vzdržani. Rekel bi, da je zavrnjen, ampak preverimo, prosim. Glasujemo. EPP ima še vedno dva preveč. Še en. Še vedno eden preveč pri EPP. Tako, zdaj v redu. Torej, 33 za, 28 proti, tudi sprejeto. Zdaj prehajamo na amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še glasovanje o celotnem mnenju. Glasujemo, prosim, elektronsko. EPP ima še vedno enega preveč. Zdaj pa se malce organizirajte, da mi ne bo treba vsakič znova tega ponavljati. Vem, da je pritisk velik, da bi imeli večino, ampak vendarle. Tako, 62 za, nič proti, hvala lepa. Konec glasovanja in mnenje je sprejeto. Tako. Sveća Afišanža. Ja. Wir kommen zu dem spannenden Punkt 11 der Tagesordnung. Prehajamo na točko 11 dnevnega reda, torej, in sicer zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom, gre za poročilo gospe Renate Zomer. Gospa Zomer, proceduralno, izvolite predsednik, smo v situaciji, kjer k temu ogromnemu dosjeju z glasovalnim seznamom, ki smo ga dobili šele včeraj popovdne, pozno popovdne, 73 strani, 900 glasovanj moramo upraviti. V petek je bil rok, prejšnji petek ob 11. uri, rok za uložitev kompromisnih amandmajev, usklejenih amandmajev in pa vlog za glasovanje po delih. Vsaj, kar zadeva glasovanje po delih, ta rok ni bil spoštovan. Do zadnjega trenutka so, bile, so bili podajeni predlogi in eh, včeraj popovdne sem dobila potem eh, sporočilo sekretarjata odbora, ne da bi prej s menoj stopili v stak, da imamo tudi dva usklejena eh, amandmaja zdaj v tem glasovalnem seznamu. In to zdaj vse skupaj postavlja na glavo in eh, nimam sploh možnosti, nisem imela sploh možnosti, glede na pomankanje časa, da bi preverila, ali je glasovalni seznam sploh veljaven. Ne vem, ali so sklici v redu eh, in eh, zato tudi sama ne morem jamčiti za stališče poročevalke v tem seznamu. Včeraj smo imeli pogovor s kolegi in brez, že brez glasovalnega seznama je bila je bilo nezadovoljstvo veliko in tako seveda ne moremo govoriti o tako veliki zadevi. Eh, rok je potekel, potem so do zadnjega eh, trenutka spreminjali glasovalni seznam, ne da bi kdo z menoj stopil v stik, nisem imela časa, da bi zadevo eh, preverila in zato ne moram prevzeti odgovornosti kot poročevalka in zato predlagam, da to glasovanje preložimo na naslednje zasedanje odbora NV. Hvala lepa. Zoma, um... Hvala lepa, gospa Zomr. 900 amantmajev, to je vsekakor zelo posebna situacija, zelo stresna situacija za vse, kajti vemo, kako parlament deluje. E, kljub temu pa tukaj kot predsednik moram reči, da je glasovalni seznam že 14 dni pripravljen. Prejšnji torek v Strasburu so politične skupine dobile glasovalni seznam v vednost. Eh, Stališče naj bi oddale do petka. Eh, administrativno je bila želja tam do petka ob 12, da bi dobili vse eh, predloge sprememb in pa najave glasov, ampak če si pogledate poslovnik, je možno zahtevati glasovanje po delih do večera pred glasovanjem. In le nekaj izmed 900 je uh, amandmajev, ki zadevajo, zahtevajo glasovanje po delih, tako da tudi tu lahko še vedno rečete ne pri kompromisnih amandmajih, če se je kaj spremenilo, čeprav smo običajno pri kompromisnih eh, amandmajih dokaj popustljivi in eh, se lotevamo bolj vsebine kot pa formalnosti. Tako da moram reči, da tudi za me to bil velik stres in za vse ostale, ki so bili pripravljeni uh, Eh, sodelovati pri tej zgodbi, lahko samo formalno povem, da proti temu ne govori nič, da bi danes glasovali. Če pa je zadeva sporna, potem pa bo potrebno pač glasovati o tem. Tako da bi predlagal, da kar naredimo tako, kot v plenumu, eden za en proti. Peter Lize bo zagovarjal ta predlog, še nekdo pa proti, Linda McKevin pa proti. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da. Zdaj vprašanje, ali je zadeva pravno formalno gledano v redu, tega tudi tako na hitro mislim, da ne moremo preveriti. E, to lahko pač prepustimo predsedniku, da odloča, ampak v vsakem primeru bi prosil, da ko bomo imeli še kdaj tako obsežno poročilo, da se strogo držimo poslovnika, kajti to je bil problem v vseh skupinah, da včeraj nismo dobili dovolj zgodaj na voljo glasovalnega seznama. In seveda je zdaj velika razlika, ali imam nek predhodni glasovalni seznam eh, ali pa končni glasovalni seznam. Kajti en sam amandma lahko glasovanje o celem členu postavi na glavo. Če se vrstni red amandmajev spremeni, moram seveda tudi razmišljati potem o tem, ali bom morda na mesto plusa dal minus, kajti sicer mi lahko kakor drug amandma pade. To je pač eh, narava zadeve in zato se mi zdi, da je formalno sicer vse kako lahko tako, da smo pred dvema tednoma imeli glasovalni seznam, ampak dokončni glasovalni seznam, po katerem naj bi danes glasovali, smo dobili šele včeraj popovdne ob petih. In za vse politične skupine je to vsekakor velik problem, ker so se stvari pač spremenile. In zato bi prosil, da damo pač na zapisnik to pravno vprašanje, to ne se še preveri, vprašanje, kako pa bomo delali naslednjič, tukaj pa bi prosil, da se pogovorimo s koordinatorji in da resnično članom odbora dovolj časa pred glasovanjem predložimo dokončni glasovalni seznam, da se lahko opredelijo. In eh, glede na to, da je situacija zdaj tako težka, in tukaj nikomor nič ne očitamo, vsi smo imeli problem, kajte to je bil prvi tako obsežen. Eh, prvo tako obsežno poročilo v našem odboru, tako da ne moremo reči, da je ne vem kdo naredil ne vem kaj napak, napačno, ampak gre za situacijo, kjer kaj lahko pride do težav, če bomo glasovali zdaj. In eh, zato bi predlagal, da preložimo glasovanje. Nič hudega se ne bo zgodilo. 18 mesecev imamo že predlog komisije in eh, nič hudega ne bo, če bo zadeva sprejeta mesec dni kasneje in tako ima tudi lahko mirne duše povedali, da smo vedeli, o čem smo glasovali in zato danes ne glasujemo, ne glasujemo in podpiram predlog poročevalke. No, to je bil torej govor v prid temu predlogu. Linda proti. Predsednik, mislim, da bi morali danes glasovati. Gre za vprašanje, ki res je v parlamentu že dolgo časa, zelo dobro poznamo tematiko. Glasovalni seznam, ja, dobili smo ga šele včeraj, ampak vsi smo vedeli, kakšen je osnutek glasovalnega seznama, amadmaji so bili tam, vedeli smo, katere so še odprte vprašanja. In mislim, da ne služi ničemur takšna priložitev. Naša poročevalka v senci, gospod Vumet, je prejšnji teden prosila poročevalko naj preloži glasovanje, ampak takrat je rekla ne, ker ni želela preložiti glasovanje, ker ni želela več časa za pripravo kompromisov. Na koncu seveda kompromisnih amandmajev niso samo sklenjeni amandmaji. Včeraj smo imeli razpravo tukaj v tem odboru, gospa Zomr nikakor ni dala eh, kakršnega koli signala, da bi želela morda preložiti glasovanje. Naša skupina je se noči več ur pregledovati ta seznam, pripravljati dokončni glasovalni seznam in zato mislim, da moramo o tem danes glasovati. Vprašanja so jasna, vemo, kje eh, so ločnice med nami in mislim, da je čas, da glasujemo. Ja, de. Dobro, odbor seveda avtonomno odloča in to bomo storili zdaj elektronsko. Glasujemo, prosim. Kdo je za to, da preložimo glasovanje? Torej, če ste za to, da preložimo, glasujte za. Če ste proti preložitvi glasovanja, da torej glasujemo danes, pa glasujte proti. Oddajte svoj glas, prosim. Ja, velik pritisk. Pri EPP so zdaj štirje preveč, SD eden preveč. Gospa Zobar, Zomar je dobro mobilizirala svoje vrste, ampak preveč jih je. Tudi SD ima še vedno enega preveč. Ja, eden bo moral potegniti kartico ven. No, zdaj pa v redu. Konec glasovanja. 29 za, 30 proti, eno zdržan. S tem je predlog zavrnjen. Gospa Zomar, beseda je vaša gospod predsednik, ta predlog je zavrnjen, to je pač demokratični postopek, demokratična odločitev, še vedno pa menim, da mi tega pravno ne moremo preveriti takole z glasovanjem. Prosim, da moje pomisleke date na zapisnik in pričakujem, da bodo naše službe preverile pravno veljavnost eh, naše odločitve in eh, upam, da bo konferenca predsednikov tudi obravnavala to vprašanje. Ja, saj nimamo kaj preverjati. Kot rečeno, zahteve za glasovanje po delih so dovoljene do predvečera glasovanja, potem konsolidirani amandmaji, tukaj lahko še vedno glasujete proti, formalno pravno je stvar v redu, tako da ne vem, kaj bi bilo tukaj za preverjati. To je pač, pač velik svežen 900 amadmajev. Tako pač je. No, preden se lotimo zdaj glasovanja, pa je treba še eno zadevo preveriti, sicer uh, sprejemljivost uh, nekaterih amadmajev. 162 gospe uh, Zomer v zvezi z prehranskimi. Uh, profili, potem 525 glede eh, upravnega odbora EFSE, 526 kolega Šluterja o spremembi enotne tržne ureditve za eh, ribogojstvo in eh, sorodne proizvode, potem amandma o označevanju GSO-jev, 224, 261 in 211. kar zadeva spremembo skupne tržne ureditve gospoda uh, Šljuterja. Uh, tukaj predlagam za ostale madmaje, da jih da eh, v njih glasujemo, 526 pa ne, kajti skupna tržna ureditev in varovanje ribjega staleža ni predmet teme, ki jo vse, obravnavamo vsebinsko tako v tem poročilu. Torej, kolegice in kolegi, Zdaj pa začenjamo s tem maratonskim glasovanjem, ki ga bomo pač morali zdržati, ampak eh, v tem odboru smo pri Riču opravili še večje in obsežnejše delo, tako da mislim, da nam bo kar šlo. Začnimo. Amandma 34. Za. Proti. Zdržanje. Ja, je že na tesno. Preverimo. Glasujemo, prosim. Zopet en EPP preveč. Lepo prosim koordinatorje, če določite, kdo glasuje, kdo ne, ker zdaj je res dovolj torej sprejeto 33 proti 26. Eno zdržan. Amandma 35 za. Proti. Zdržani. Preverimo, ja. Glasujemo, prosim. EVP ena zu viel immer. EPP zopet eden preveč. Danes vam pač ne gre. Ima noh ena zu viel. Še vedno je eden preveč. Peter Lize, Richard Zeber, vse znate šteti. Immer noch einer. Še vedno je eden preveč. Lahko prosim nekdo poskrbi za to, da ne bo vedno eden preveč glasoval. Tako, zdaj je torej v redu. 29 za, 32 eh, proti zavrnjeno. Amandma 36 za proti, zdržani, sprejeto. Amandma 249 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 15 za, proti, vzdržani, zavrneno. 248 in agri 17, to sta dva enaka amandmaja za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, stržani, sprejeto. Imko 16 za, proti, stržani, sprejeto. 38 za, proti, stržani, sprejeto. 39 za, proti, stržani, sprejeto. 40 za, proti, stržani, sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. 41. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 42. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Imko 17. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo, prosim. Preverimo imko 17. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. 32 za, 29 proti. 250 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 43 in 251 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. potem naslednja dva odpadeta. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 19 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Preverjamo. Pri EPP-ju še vedno je en preveč. EPP še vedno je en preveč. Zdaj je v redu. 24 za 35 proti zavrnjeno. Ja, izvolite. Hvala lepa. Samo tehnična pomoč potrebujem, ker moja glasovalna naprava ne deluje, če mi lahko pošljete tehnika. Hvala. Ja, bo prišel, da bo Miroslav Uski lahko glasoval. Potem gremo naprej. 256. Ja, je tudi brezpredmeten. 257 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. O, zavrnjeno, prosite. 45 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 46 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 47 za proti, vzdržani, sprejeto. 48 za. Proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Konec glasovanja. 32 za, 27 proti sprejeto. 49 za. Proti zdržani sprejeto. 50 za. Proti zdržani sprejeto. 51 in agri 20 sta enaka za. Proti vzdržani sprejeto. 52 za. Proti? Zdržani sprejeto. 53 za. Proti? Zdržani, preverimo. 53 glasujemo, prosim. Konec glasovanja. 32 za, 29 proti, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258. A ja, se pravi čujem. Še imko 18. Imko 18, gre za. Proti, vzdržani, sprejeto. 258 za proti vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto. 57 za, 57 za, proti vzdržani zavrnjeno. 260 za, proti, vzdržani, zavarjeno. Imko 19, za, proti, vzdržani, sprejeto. 262, za, proti, vzdržani, sprejeto. 263 za proti vzdržani sprejeto. 58 za proti vzdržani sprejeto. 59 za proti vzdržani sprejeto. 60 za proti vzdržani sprejeto. 265 za, proti vzdržani sprejeto. Agri 21 za, proti vzdržani sprejeto. Ena šestdeset za, ena šestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 23 za. Pri, proti vzdržani sprejeta. 267 za. Proti vzdržani sprejeto. 62 za. Proti. Preverimo. 62 preverjamo. Abstimmung geschlossen konec glasovanja. 23, 32 za, 27 proti, nič izdržanih sprejeto. Agri 24 spada tu zraven, o čemer smo ravno kar glasovali. 63 je jezikovni amandma, potem pa je na vrsti 268 in sicer imamo tukaj glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Drugi del? Za? Za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. To je veljalo tudi za Agri 25, ker je identičen 268. 64 za. Proti? Zdržani zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržanje sprejeto. Zdaj pa kompromisni amantma, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Nadaljujemo z IMCO 22, za, proti, vzdržanje sprejeto.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 torej sprejeto. 68 je brezpredmeten, potem pa 69 za. 69 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71. Kdo je za 71? Proti? Združani sprejeto. 275. Tukaj imamo ustni amandma, kdo je za? Proti? Združani. Mislim, da sprejeto, ampak. Uh, Preverimo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Ja, to bi bilo težko videti s prostim očesom. Torej 30-30, torej zavrnjeno. 72. A, se opravičujem. Zdaj smo glasovali o ustnem amandmaju. Ustni amandmaj je zavrnjen, zdaj pa glasujemo še o amandmaju 275 brez ustnega amandmaja. Kdo je za? Proti? Mislim, da je popolnoma isto. Zavrnjeno lahko pa preverimo, če želite. Dobro, preverimo. Torej glasujemo. Amandma 275 brez ustnega amandmaja. Konec glasovanja.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 278 je brezpredmeten. A gre 26 za. Proti. Zdržani. Zavarjeno. 20. A gre 27 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 73 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 279 za, proti, vzdržani sprejeto. Because we adopted, uh, ker smo sprejeli 59. Therefore it's false. Zato je ta brezpredmeten. To je razlog in to je tudi zapisano v obrazložitvi. Se 74 je bil umaknjen, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 280 in imko 24 za proti, vzdržani, sprejeto. Dafür. 281 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 281 glasujemo. konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto 39 proti 20. Imko 25 odpade, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 285 za, proti.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 Hvala lepa samo za obrazložitev. Mislim, da smo smerjeli 76. V mojem doseju je zapisano, da 282 postane brezpredmeten, če je 76 sprejeti. So, Nismo glasovali o 282, glasovali smo o 285. 77 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 28 za, ne, se popravlja predsednik. Ja, uh, sorry.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 Glasujemo. Konec glasovanja. S tesno večino zavrneno. Agri 28 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 288 za. proti, vzdržani, spet je tesno, preverjamo, glasujemo, 288. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29 za, 32 proti. 290 za. Proti vzdržani, sprejeto. Imko 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 in imko 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 29 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Akri 29 in 292 za, proti, vzdržani, sprejeto in kot 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prečiščeni predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani z veliko večino sprejeto. 85 za. Proti? Vzdržani sprejeto. In kot 32 za. Proti? Vzdržani preverjamo. Imko 32 za. Glasovanje se začenja, se popravlja, gospod predsednik. Konec glasovanja. 32 za, 30 proti. Sprejeto. Imko 32 za. Imko 32 za. Se upravičujem, o tem smo ravno kar glasovali, pravi gospod predsednik. 295 in 297 in tudi Agri 30. Kdo je za ta svežen? Proti? Vzdržani sprejeto. Sedaj pa konsolidirani predlog spremembe 2 s glasovanjem po delih. Kdo je za prvi del? proti. Preverjamo. Mislim, da je bila večina za, ampak preverjamo. Glasujemo. En glas EPP preveč. Zdaj je vse v redu. Konec glasovanja. Sprejet prvi del 32 proti 29, eno zdržan glas. Drugi del za proti. Mislim, da je enaka večina, vendar pa preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Da, 33 za, 29 proti, sprejeto. Sedaj nadaljujemo na strani 12. Čisto spodaj na strani 12, 316. Kdo je za 316? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa stran 13. 89 za, proti, vzdržani sprejeto. 90 Agri 33 in Imko 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 318 za, proti, vzdržani sprejeto. 319 in IMCO 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To je bilo jasno, resnično želite preveriti? Torej, preverjamo. Konec glasovanja. Da, res je bilo jasno. A gre 35 brezpredmeten in ko 36 za. Proti vzdržani, sprejeto. Agri 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 in imko 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 320 za, proti, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa konsolidirani predlog spremembe 4 za proti vzdržani sprejeto. konsolidirani predlog spremembe 3 tako postane brezpredmeten. Tako da nadaljujemo na strani 15. Pri konsolidiranem predlogu 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Stran 16, 333 in IMKO 41 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 97, Agri 41 in IMKO 42 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 98, Agri 42 in 335 za.

proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. En glas S in D preveč. Še vedno. S, D, en glas preveč. Še vedno. Hey, uh, ena, ja. Gospod predsednik, tukaj piše, da 334 postane brezpredmeten, če sprejmemo 98 in 98 smo sprejeli, kolikor vem. Ja, das ist richtig. Ja, to je res. Torej, o tem, o tem predlogu spremembe nam ni potrebno glasovati. Agri 42 smo sprejeli, tako da 343, oprostite, 334 postane brezpredmeten. Enako je tudi za naslednjo točko. Tako da nadaljujemo. Zimkom 44. na strani 18, imko 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 43 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Zdaj pa prosim, poskrbite za red v SND, še vedno je en glas preveč. Imano. Bildschirm zeigt immer noch einen zu viel. Še vedno en glas preveč na zaslonu. Zdaj je v redu, konec glasovanja. Ja, ja, tesno je bilo 31 proti 30. Eno zdržan glas, sprejeto. 341 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 in agri 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 342 za, proti vzdržani sprejeto. Tristo triinštirideset za proti vzdržani zavrnjeno. Agri šestinštirideset za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 344 in Agri 47 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 346 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 345 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno sprejeto. 348 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 347 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo 347, glasujemo. Konec glasovanja. 35 za 25 proti sprejeto. Sto ena. 100 se popravlja predsednik. Predlog spremembe 100 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto 101 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo 101. Glasujemo. en glas SNT preveč. Zdaj je vse v redu. 35 za, 26 proti, sprejeto. Tristo devetinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. in ko 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Povedali so mi, da bomo pri 350 glasovali samo o drugem delu ker je prvi del enak predlogu komisije. Zato sprememba ni potrebna. Torej, samo o drugem delu glasujemo za. Proti, vzdržani, sprejeto. Prosim, napaka. Če pogledate na glasovalni seznam, pri drugem delu je zapisano, da ta postane brezpredmeten, če je predlog smembe 102 sprejet ali če prvega dela ne sprejmemo. A, se upravičujem, sama sem naredila napako. Da, torej, to ste sami tudi ugotovili in zato smo to črtali. Drugi del je sprejet. Tako se da pa 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za proti, vzdržani sprejeto. Agri 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 351 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani sprejeto. 353 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To je bilo jasno, ampak dobro, če želite preveriti, 353 glasujemo. 353 glasujemo. konec glasovanja. Velika večina torej proti. Zavrnjeno. Agri 50 in 352. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. naslednji je brezpredmeten, tudi naslednji. Tako da nadaljujemo s 357 za. Kar šliter je ravno kar prišel v dvorano. 357 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 107, 356 za, proti, vzdržani sprejeto. 359 za, proti, vzdržani sprejeto. 360 za, proti, vzdržani sprejeto. vzdržani, preverjamo. Glasujemo 360. Konec glasovanja. 35 za, 26 proti. Sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti. Gospa Zomer, prosim. 110 umikam. Hvala lepa, pravi gospod predsednik. Agri 51. Jaz bi ga rad prevzel, pravi nekdo iz dvorane. Ja, also, ena den ena... Torej, če ga kdo prevzame, potem o tem glasujemo. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto, z veliko večino. Preverjamo, ne, saj je bila velika večina. No, če želite, bomo preverili, prav, bomo vljudni, ne vem pa zakaj. Konec glasovanja. 37 proti 22, torej velika večina za. Agri 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 361 Karl Schlüter za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 362 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Nisem dobro videl. Dvigovati morate roke, drugače ne morem prepoznati večine, če je tesno. Glasujemo. In tudi že konec glasovanja. Daris je tesno. 31 za, 29 proti, 1 vzdržan, 111 za, proti, vzdržani sprejeto. 363 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 365 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 368 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 364 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 366 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 367 za, proti, ponavljamo, 367 za, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. 367. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Vseeno je, je bila večina jasna. 20 za 39 proti 1 vzdržan glas. Zavrnjeno. 113 za. Proti vzdržani, sprejeto. 114. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 369. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 370 in imko 49 sta enaka in sta brezpredmetna. 373 za. proti, vzdržani, sprejeto. 115 je bil umaknjen, tako da sedaj glasujemo o 371 in 372. Ja, tudi ta sta brezpredmetna. Agri 53 in 374 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 116 za. Proti, vzdržani sprejeto. Agri 54 za. Proti, vzdržani spre, zavrnjeno. 117 za. Proti, vzdržani sprejeto. 118 in imko 51 za. Proti, vzdržani sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 in 376, A, to sta različna. Hm, smešno, enkrat za, enkrat proti. Poročevalka, prosim. Torej, glasujemo ločeno. 120 najprej za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi je potem brezpredmeten. Tudi 375 je brezpredmeten. In ko 52 tudi. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti? Zdržani. Preverimo. 122 preverjamo. Geschlossen. Konec glasovanja. 36 za, 26 proti sprejeto. Zdaj pa sklenjem ima 6 in 7. Glasujemo enotno, kdo je za. Proti. Sprejeto. Lahko pa preverimo. Torej, glasujemo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. 35 za 26 proti. Sprejeto. Zdaj pa nadaljujemo na strani 28. Tristo dvaindevetdeset in tristo štiriindevetdeset za proti? Vzdržani, zavrneno. 396 za. Proti? Sprejeto. naslednji manj 400 na strani 29. Kdo je za? 400 za. Proti? Zdržani zavrnjeno. Nadaljujemo na strani 32. 127. 27 je bil umaknjen, kar zadeva peti del. Glasujemo torej o amandmaju 407, šesti del, gospe Zomar, kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. 403, peti del, za. Proti? Vzdržanje sprejeto. Naslednji je s tem brezpredmeten. 407 sedmi del in pa 405 peti del. Sta enaka, kdo je za? Hvala. Proti zdržani sprejeto. Štiristo enajst. Za. proti zdržani sprejeto. 130 za proti zdržani sprejeto. 131 za proti zdržani sprejeto. Imko 61 za proti zdržani sprejeto. 414 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo 414 elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Torej 38 za, 25 proti, jasno sprejeto. Zdaj pa usklajeni mandma številka 8, Consolidated Amendment 8, Glenis Wilmot. Ustni mandma, izvolite. Hvala, predsednik, ja. Tam, kjer imamo seznam kategorij, imamo zaenkrat drinks, ali pa fruit juices, tukaj bi dodali soft drinks. Dobro. Torej, s tem ostnim amandmajem glasujemo o sklenem amandmaju 8, to je za. Proti. Ja, moramo preveriti. Preverjamo. En PPE zu viel. Zopet en EPP preveč. Ptički že pojejo, slišim.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 formalno smo zdaj glasovali o ustnem amadmaju, zdaj še le glasujemo o usklenjenem amadmaju, ampak verjetno bo večina ista. Torej, kdo je za usklenjen amadma številka 8? Kar tako elektronsko. Ampel. Ja, ja ja, Geschlossen. Konec glasovanja. 30 za, 32 proti. Torej, ta predlog zavrnjen in kar nadaljujemo, 132 za. Proti. Zdržani sprejeto. 133 za. Proti vzdržani, sprejeto. 417. Za, a ta je brezpredmeten. Štiristo petnajst na strani štiriintrideset je naslednji. Štiristo petnajst za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 420 je bil umaknen. 437 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 67 in 134 in 432 gre za. Proti. Ja, o vseh treh moramo glasovati. Torej, A gre 67, amandma 134 in amandma 432 za. Dobro, hvala, proti. Zdržani, zavrnjeno. O tem bi morali glasovati posamično, ker niso almost identical, niso popolnoma enaki. In zato tudi nihče tukaj ni ravno dvigoval rok, ker imamo različne predvidene glasove, različne predvidene glasovanja. Dobro, Agri 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za. proti vzdržani. Tudi zavrjeno. 432 za proti. Tudi zavrjeno, ampak preverimo. 432 preverjamo. Konec glasovanja. Ja, tudi zavrnjeno. Tako. 439 za. Proti. Zavrneno. 439 preverjamo. Preverjamo 439. konec glasovanja. Ja, zopet 30-30. Dva zdržana. Zavrnjeno. 430. Четыреста тридцать. glasujemo 431 za, proti, držanje zavrnjeno, 430 za, proti, držanje zavrnjeno, 428 za, proti, Zdržani, zavrneno in kot 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 436 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 433 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 435 in 427 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 434 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 429 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 438 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo. 438 preverjamo. Konec glasovanja. 17 za, 44 proti, jasno zavrnjeno. 135 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 440 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 136 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 441, 442 in imko 64 za. Proti. proti, vzdržani, sprejeto. Vsklenim endma številka 9. Za. Proti. Mislim, da je zavrneno, ampak preverimo. Glasujemo, sklenim endma številka 9. abstimmung. Konec glasovanja. Ja. 25 za, 36 proti, 1 zdržan, zavrnjeno. Zdaj prehajamo na naslednje tri mandmaje, kjer glasujemo po delih 137, 443 in 446. Glasujemo o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 prehajamo na. Torej, prehajamo na stran 39, amandma 453. Amandma 453, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 438. prvi del, oziroma 138. prvi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 452. prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. 454. prvi del in imko 68 prvi del. Za. Proti. Zdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Ja, 31 za 29 proti. Natesno, ampak sprejeto. 452. 452 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 138 za. Proti. Zdržani sprejeto. 138 tretji del za. proti, vzdržani, preverimo. Eden preveč prijalde. Zdaj v redu. Torej, Zopet na tesno, 31 za, 31 proti, torej zavrnjeno. Štiristo štirinpetdeset drugi del in imko oseminšestdeset drugi del za proti zdržani zavereno. Ja, preverimo. Glasujemo, prosim, 454. drugi del in imko 68. drugi del. Konec glasovanja. 28 za, 34 proti zavrnjeno. Sto osemintrideset četrti del za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 138. četrti del. Konec glasovanja. Na tesno, ampak zavrnjeno. Še vedno dobro vidimo, očitno. 452. tretji del za. Proti? Zdržani? Sprejeto. 138. peti del. Za. Proti? Zdržani? Zavrneno. Preverimo. 138. peti del preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Agri 69. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 451. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 455 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 452 četrti del za, proti, zdržani, zavrnjeno. 454 tretji del za, ja, 454 tretji del za, 454 tretji del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Imko 68, tretji del, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sklenjem in maš številka 10. No, sekretariat me obvešča, da glede na to, da je bil usklajeni mandma 9 zavrnjen, tudi usklajeni mandma 10 postane brezpredmeten in to pomeni, da moramo glasovati posamično o vseh amandmajih. In to pomeni, da glasujemo o 459, Holger Kramer, kdo je za. 459, Kramer za, proti, zdržani, zavrnjeno. Agri 70. Za. Proti. Zdržani. Zavrneno. 139. Za. Proti. Zdržani. Zavrneno. 464. Za. Proti vzdržani. Preverimo. 464 preverjamo. Konec glasovanja. Zopet na tesno 30 za 31 proti zavrneno. 461 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. In kot 69 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 458 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 463 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, preverjamo. Konec glasovanja. Ja, zavereno. 30 za, 32 proti, torej se je splačalo preveriti. 460 za, proti, vzdržani, zavereno. 462 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Preverjamo 462. EPP 1 preveč. Zdaj je v redu. Torej 34 za 27 proti. Tokrat sem imel pa jaz prav. Sto štirideset. Ja, gospa Zomar. Tule piše pri 462, da je ta brezpredmeten, če bi bili sprejeti ostali amantmaji. Mene zdaj zanima, ali je temu res tako. Je to preverjeno? Ja, res. Glasovali smo tudi. Bila je večina. V redu, jasno, hvala. 140, 140 gre za. Proti. vzdržani. Zavrneno, ampak eh, zdi se, da ste že utrujeni. Koliko res vidim, je zavrneno, ampak preverimo. 140 preverjamo. EPP, e en glas preverj zopet. Dobro, zdaj v redu. Ja, 44 za, 16 proti, 1 zdržan, torej sprejeto. Štiristo sedeminšestdeset, na dnu strani dvainštirideset. Kdo je za? Štiristo sedeminšestdeset za. Proti? Zdržani? Zavrneno. 142, 141, oprostite, kdo je za. Proti, zdržanje, sprejeto. Štiristo sedemdeset 575 gre za proti, zdržani, zavrnjeno. 142 prvi del za proti, zdržani, sprejeto. 457 tretji del za, a ne, ta je brezpredmetni. Naslednji tudi. 475 za. Proti. Zdržani. Zavereno. Preverjamo. 475 preverjamo. Konec glasovanja. 29 za, 32 proti. Zavereno. Potem imamo enake manj 142, prvi del 456, prvi del in ko 70, kdo je za. Proti. Zdržani, sprejeto. 457, četrti del. In 473, drugi del. Oziroma ne, ta dva sta brezpredmetna. 471, 474, 472 in Agri 72. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Agri 73 za. Proti? Zdržani sprejeto. 457 peti del in 476 za. Proti? vzdržani zavrnjeno. Imko 71 za. A ne, ta je brezpredmeten. 143 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 477 za. torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 457 šesti del in imko 72 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 144 in 457 del. Za. proti. Zdržani, preverimo. EPP je en glas preveč. Še vedno. Zavrneno. 29 za 32 proti. 456 drugi del. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Agri 74 za. Proti? Zdržani? Spreverimo. Agri 74 preverjamo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 za, 33 proti. 145 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Štiristo sedeminpetdeset osmi del za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 457. del preverjamo. Ein EPP zu viel. En glas EPP preveč, še vedno. Konec glasovanja. 35 za 24 proti jasno sprejeto. 456, tretji del za. Proti. Sprejeto. Zdržani sprejeto. 146 za. proti. Zdržani sprejeto. Sklenje mandma številka 11. Kdo je za? Proti. Preverimo. Torej, oddajte svoj glas v sklenji med maš številka 11. En EPP zu viel. Zopet en EPP preveč. Še vedno en preveč. Zavrnjeno. Also, 147. Torej, nadaljujemo 147 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 76. Agri 76 in 483 za, enaka stanja. proti, vzdržani, sprejeto. 481 za, proti, vzdržani, sprejeto. 485 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 486 za, proti, vzdržani, sprejeto. Stran 47 in kot 73 za. proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 78 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Imko 74 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 150 prvi del za, proti, preverjamo. 151. del, preverjamo, glasujemo. Sprejeto. 32 za, 28 proti. In agri 79 pa tudi 491. Ne, ta je bil umaknjen. Torej 491 in agri 79. Gre za stran 47 čisto spodaj. Kdo je za 491 in agri 79? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa naslednja stran. 150 in Agri 80 za. Proti. Vzdržani preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 28 proti sprejeto. Agri 81, Imko 76, 493 in 494 v svežnju za. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 150 za. Proti vzdržani sprejeto. Štiristo šestindevetdeset, čisto spodaj, za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiristo sedemindevetdeset, na strani devetinštirideset, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 498 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 500 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 499 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne vidim dobro, preverjamo 499, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 za, 33 proti. Sedaj pa enaka 151 in 501 za. Proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa Agri 83, glasovanje po delih in imko 77, 10 delov. To bo zanimivo. Prvi del za. prvi del za proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del za proti, vzdržani zavrnjeno. Tretji del za proti, vzdržani zavrnjeno. preverjamo. Glasujemo o tretjem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 proti 28. Četrti del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Peti del za. proti, vzdržani, zavrnjeno. Šesti del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedmi del, za, proti, vzdržani, preverjamo. Sedmi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osmi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverjamo. Osmi del. konec glasovanja. Dobro, smo videli in zavrnjeno. 29 za, 32 proti. Deveti del za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Deseti del za. Proti vzdržani tudi zavrnjeno. 502. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 152. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Lahko pa seveda preverimo 152. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 503 za, proti. Vzdržani. Tudi preverjamo, preveč tesno je. 503 glasujemo. Konec glasovanja. Vseeno je bila jasna večina za sprejeto. 504 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Petsto sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 508 za, proti, vzdržani, preverjamo. 508, glasujemo. 508. konec glasovanja. Sprejeto. 509 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Samo 154, samo v tem predlogu spremembe glasujemo za. Proti. Proti. Vzdržani sprejeto. 511 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 155 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 155. Glasujemo. 155. konec glasovanja? Z veliko večino zavrnjeno. 514 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 515 brezpredmeten. nadaljujemo na strani 52, spet 112. Za 512 drugi del. Proti vzdržani zavrnjeno. 516 in 513 drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 517 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 514 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. 514 drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto 33 za, 27 proti. 518. Brezpredmeten. Tudi 514. Ne, glasujemo v 514. tretji del, se popravlja predsednik, kdo je za. Proti? Vzdržani, sprejeto. 519. Petsto devetnajst je brezpredmeten. 513 tudi, 156 na strani 53 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 520 za, proti, vzdržani, sprejeto. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 521 za, proti, vzdržani sprejeto. Sto devetinpetdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 84 in Imko 78, pa tudi 160, štiri deli. Glasujemo o prvem delu. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno tretji del, za, proti, vzdržani zavrnjeno, četrti del, za, proti, vzdržani tudi zavrnjeno. 523 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 524 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? 524, glasujemo. No, res sem se zmotil. Konec glasovanja. To je bila moja napaka, se upravičujem, sprejeto. Sto ena in šestdeset. Renate Zomer za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 161, glasujemo. En glas EPP preveč, še vedno, zdaj je v redu. Sprejeto 32 za, 29 proti. 162 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. 162. Glasujemo. En glas je pipi preveč. Sprejeto. Like 163. 163 za 163 proti vzdržani zavrnjeno. Agri 85 za proti vzdržani sprejeto. 525 za, proti, vzdržani sprejeto. 526 je bil nespremljiv, tako da sedaj imko 79 za, proti, vzdržani zavrneno. 528 prvi del za proti vzdržani sprejeto. Petsto devetindvajset drugi del Elize Schnellhardt za proti vzdržani sprejeto preverjamo. 529 drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 530 za. vzdržani, mislim, da sprejeto, vendar pa ne dvigujete rok, zato tudi ne vidim dobro. Preverjamo, 530. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na stran 56. 531, prvi del za Chris Davis. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 165 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 531, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 166, prvi del za proti vzdržani preverjamo. 166, prvi del. Glasujemo. En glas je pepe preveč. Zdaj je urejeno. Da upravičeno smo glasovali elektronsko, zavrnjeno 30 za, 30 proti. Agri 87 za. Se upravičujem, preskočil sem en predlog spremembe, vračamo se na 166. del. Renate Zomer za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 87 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Agri 88 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Agri 89 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Agri 90 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Agri 91 za, proti vzdržanje zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Sem prehiter? Sto šestinšestdeset četrti del za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Agri 92 za. proti, vzdržani zavrnjeno, 166 drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, 166 peti del za, proti, vzdržani zavrnjeno, 167 je bil umaknjen, agri 93 za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo jezikovni predlog spremembe, tako da prehajamo na 57. stran 168 za, proti, vzdržani, liberalci se ne morejo odločiti. Stran 57. Renate Zomer 168 za, proti, vzdržani, elektronsko preverjamo, glasujemo. 168. Konec glasovanja. 31 za, 30 proti tesno, ampak sprejeto. Agri 94 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Agri 95 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 533 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Agri 96 in 169 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno sprejeto. 170 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 97 in 535 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 534 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. 172 za, proti, vzdržani sprejeto. 173 in agri 98 za, proti, vzdržani sprejeto. 174 in agri 99 za, proti, vzdržani sprejeto. 175 in agri 100 za, proti, vzdržani, preverjamo, 175 in agri 100. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednja stran. 58. Sto šestinsedemdeset za, proti, vzdržani sprejeto, agri sto ena za, proti, vzdržani zavrnjeno, sto sedeminsedemdeset za, proti, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 22 proti, 9 vzdržanih, sprejeto. 536 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 537 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 538 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 82 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 540 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 541 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 542 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odlično. Deluje z dvigovanjem rok. 543 in imko 83 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno, imko 84 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 179 za, proti, vzdržani sprejeto, 180 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Agri 102, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 544, za, proti, vzdržani, sprejeto. 545, z ustnim predlogom spremembe, za, proti, 545 proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 545. Beendet. Konec glasovanja. Torej zavrnjeno. Zdaj glasujemo o amandmaju 545 brez ustnega amandmaja. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ista večina? Zavrnjeno. Imko 85, prvi del. Za. Proti? Zdržani? Sprejeto. Imko 85, drugi del. Za. Proti? Vzdržani, sprejeto. Agri 103 za, proti, zdržani, sprejeto. 181 za, proti, zdržani, sprejeto. 182 za, proti, zdržani, sprejeto. 183 za, proti, zdržani, sprejeto. Zdržani, sprejeto 184 za, proti, zdržani, sprejeto 185, agri 105 in imko 87 za, proti, zdržani, sprejeto 551 za, proti, zdržani, sprejeto 188 za, proti, zdržani, sprejeto 546 za, proti, vzdržani, sprejeto. 547 za, proti, vzdržani, sprejeto. 549 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 550 za. Proti? Zdržani. Sprejeto. 100. Ja, sprejeto, ampak preverimo vseeno. 550 preverjamo na zahtevo die Grippe. Was? Bei 5,49 rausgekommen? Wie guckst du denn? 5,49, was war das? Äh, minus. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Ja, 36 za, 25 proti sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ko 86 za. proti, zdržani. Preverjamo imko 86. Konec glasovanja. Ja, sprejeto 38 za 23 proti. 187 in imko 88 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Agri 104. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Agri 106. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Agri 107. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 553. Za. Proti vzdržani, sprejeto. 352 na agri 108 sta enaka za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 je bil umaknen, 554 za, proti, vzdržani, sprejeto. 555 za, proti, vzdržani, sprejeto. 556 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 109 za, proti, vzdržani, sprejeto, ampak preverimo. konec glasovanja. Ja, zavrnjeno. Sto enaindevetdeset. Da je jezikovni med mali, kako? Aha, moramo glasovati. Dobro, glasujemo. 191 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. gospa Vajz Geber ima ustni amandma k Agri 110 in k 557. Agri 110, gospa Vajz eh, Geber. Hvala lepa. Torej, Agri 110 in pa 557, to sta identična amandmaja, tukaj gre za boljše označevanje imitacij živil. Tukaj bi dodala še en stavek, kajti tukaj imamo seznam primerov in eh, ta se glasi The following list contains examples poročevalka in poročevalci v senci se strinjajo, da bi tukaj dali jasen signal svetu, da smo za označevanje imitacij živil na embalaži. Dobro. Ni nasprotovanja ustnemu amadmaju, tako da glasujemo o amadmaju Agristo 10 s tem ustnim amadmajem, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj še enkrat ta ustni amandma k 557 ali, ali je to rešeno? Je rešeno, dobro. Potem 557 in kot 89. A ja ne, je brezpredmetno. Imko 90 za. Proti, zdržani, sprejeto. Agri 111 in Imko 91 prvi del za proti vzdržani, sprejeto. Imko 91, drugi del in Agri 112, za, proti vzdržani, sprejeto. Imko 92, za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 192, za, proti vzdržani, sprejeto. 558, za, proti vzdržani, zavrneno. Agri 113, za, proti vzdržani, sprejeto. proti? Zdržani, sprejeto. 559 je brezpredmeten, 193 za ustnim amandmajem poročevalke, ampak tudi ta je brezpredmeten. Potem smo pri 560, Hans Peter Majer za, proti, zdržani, zavrnjeno. 561 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 562 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, preverjamo 562. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 563 za. Proti. Zdržani. Meni se zdi zavrnjeno, ampak preverimo. 563 preverjamo. konec glasovanja. Sprejeto. Petsto štiriinšestdeset za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. Petsto petinšestdeset prvi del za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 194 in 565 drugi del za proti vzdržani sprejeto. 567 za proti vzdržani zavarjena. 195, agri 114 in imko 93. Ob tem, da je bil 195 omaknjen. Torej agri 114 in imko 93 za. proti. Vzdržani preverimo. Konec glasovanja. Za, torej sprejeto 32 za 27 proti. Petsto osemšestdeset za.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 vzdržani zavrnjeno. 196 pa je sprejet s tem, ko so bili sprejeti drugi amendmaji prej. Logična posledica prejšnjih eh, sprejeti, pravi sekretarjat. Torej 197 smo pravili. 198 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Agri 115 in Imko 94 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 569 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 573 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 570 prvi del in 199 prvi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. 572. del, 199. del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 573. del, 199. del. Ta zadnji je bil omaknjen. Skratka, 573. del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Agri 118. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 572. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Agri 119. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 572. Drugi del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno zavrnjeno. Agri 120 in 572 tretji del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Agri 121. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 572 četrti del. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno zavrnjeno. 574 del in 199 četrti del za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 571 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 200 in imiko 95 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 201 za. Napaka v glasovalnem seznamu je tukaj. Torej 201 za. Proti. Zdržani sprejeto. Preverjamo. 201 preverjamo.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 preverjamo, ali moramo glasovati o amandmaju 575. Ne. Potem gremo naprej z uvodnimi izjavami. Amandma 1. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 2. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 3. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Agri 1. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Agri 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. amantma 6 in agri 3, po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeta. Amantma 7, za, proti, vzdržani, sprejeta sprejeto. Agri 4 za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 9 za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 10 za. Proti. Zdržani sprejeto. 11 za. Proti vzdržani, sprejeto. Stran 67 zdaj, mandmaja 12 in agri 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. In ko 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 206 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 15 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 205 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Agri 10 za. Proti. Zdržani sprejeto. Stran 68, amandma 17. Za, proti, držani, sprejeto. 18 za. 18 za, proti, Zdržani? Preverimo. Preverjamo amandma 18. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto enajst. Za. Proti? Stržani, zavrnjeno. 209 in 210. Za? Proti? Stržani, zavrnjeno. Imko 7, za. Proti? Stržani, sprejeto. 213, 216 in 217 za proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, preverjamo. 213, 216, 217, preverjamo. Konec glasovanja. 22 za, 39 proti, 1 vzdržan. Zavrneno. Agri 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 215 za, proti, vzdržani, zavrneno. 212 za, proti, vzdržani, zavrneno. 220 za, proti, vzdržani, zavrneno. 218 za, proti, Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Dvesto dvajindvajset za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Preverimo. Dvesto dvajindvajset. konec glasovanja. Ja, zavrnimo. 219. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Festo 21. Za. proti? Zdržali zavrnjeno. Amandma 21. Za. Proti vzdržani sprejeto. 223. Za. Proti vzdržani sprejeto. 224. Za. Proti? Vzdržani? Zavarjeno. 225 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 22 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 226 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Agri 13 in pa madmava 228 za. proti, vzdržani sprejeto, eh, zavrnjeno, oprostite. 23. Amandma 23 za. Proti, vzdržani sprejeto. 24 za. Proti, vzdržani sprejeto. 230 in imko 10 za proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 za, to je na strani 71, 236 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 235 za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. 234 za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. Amadma 27 za. Proti? Vzdržani. Sprejeta. Ja, lahko preverimo. Amandma 27. Preverjamo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. 237. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Preverjamo 237. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 238. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. 238. Preverjamo. Konec glasovanja. sprejeto 29 za, 80 proti. 28 za. Proti. Vzdržani. Zavrjeno. 239 za. Proti. Vzdržani. Zavrjeno. 241 za. Proti. Vzdržani. Zavrjeno. 29. V dveh delih, prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Agri 15 za. Proti. Držani. Sprejeto. 30 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 31 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 245 za. Proti? Zdržani, zavrneno. Dobro, preverjamo 245. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 32 za. Proti? Vzdržani. Zavarjeno. 246 za. Proti? Vzdržani. Zavarjeno. Agri 16 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Amandma 33 za. Proti? Proti? vzdržani. Sprejeto. Imko 14. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predsednik, pred končnim glasovanjem prosim samo za kratek odmor, da se lahko posvetujem s svojo politično skupino. Ja, dejansko bomo naredili odmor do. Po moji uri je minuto čez dvanajsto. Torej deset minut. No, četrt, četrt čez dvanajst. Dvanajst petnajst nadaljujemo, petnajst minutni odmor.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 liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani prijatelji, 15 minut odmora je konec, tako da nadaljujemo. Big, uh, big compliment to all members of... Čestitke vsem članom odbora. 2 uri 40 minut smo glasovali o 900 predlogih sprememb. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Politične skupine so se tudi posvetovale, sedaj pa moramo glasovati. In to bomo storili elektronsko. Najprej o osnutku poročila. Glasujemo. Ali je duh? Здравствуй, Иван Васильевич. Да? Сегодня с днем рождения. The vote is closed. Конец голосования. 51 za, 4 proti, 5 vzdržanih. Sedaj pa glasujemo še o zakonodajni resoluciji, spet elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 52 za, 2 proti, 5 vzdržanih. Čestitke gospe Zomer za to poročilo in za vso upravljeno delo. Čestitke poročevalki. Sestanek prekinjamo, nadaljujemo ob 15. popovdne z drugimi glasovanji. Dober tek, se vidimo popovdne. Alle tre. Alle tre? Alle tre? Perché il microfono è e acceso.